Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, Spoštovani kolegi in kolegice, predlagam, da začnemo z današnjim zasedanjem odbora za kmetijstvo. Začnimo kar z dnevnim redom, najprej formalnosti. Sprejeti moramo dnevni red namreč, če nihče nima nič proti dnevnemu redu, to pomeni, da je ta sprejet. Točka dve dnevnega reda, to so sporočila predsednika. Obvestil bi vas, da se današnje zasedanje prenaša po spletu. Prevajamo pa ga v 20 uradnih jezikov. Tako, zdaj pa gremo lahko naprej na točko dnevnega reda številka 3. Najprej moramo sprejeti zapisnike prejšnjih zaseden, ki so bila 25. in 26. septembra, potem 1. oktobra, pa 7. in 8. oktobra oziroma 8. oktobra. Če nimate nič proti, to pomeni, da so ti zapisniki sprejeti. Tako. Zdaj pa smo že pri točki dnevnega reda številka štiri gre za sporazum med EU in ZDA o dodelitvi teleža tarifne kvote za uvoz visokokakovostnega govejega mesa. Naš pripravljalec mnenja je Herbert Dorfman. Ali želi pripravljalec mnenja na kratko še enkrat besedo? Ne, hvala, tako lahko začnemo z glasovanjem. Odlično potem pa lahko brez kakršnekoli nadaljne razprave glasujemo. Mm, imamo en predlog spremembe. Potem pa, mm, predlagam najprej to preprosto glasovanje glede eh, predloga spremembe ena. Kdo je za, kdo je proti? Kdo se vzdrži? Zavrnjeno. So, dan brauchen wir noch eine weitere Abstimmung. Dobro. Zdaj pa moramo uh, izvesti še končno glasovanje. Glasovali bomo elektronsko. Imate vsi s seboj glasovalne kartice? Jo je mogoče kdo pozabil? Očitno ne. Tako, potem pa začnemo z glasovanjem. So, dann schließe ich die Abstimmung. Konec glasovanja. Poročilo je sprejeto. 33 glasov za, 7 glasov proti. Čestitke. Zdaj pa gremo lahko naprej na točko 5 dnevnega reda. Gre za podobno tematiko, tokrat pa v povezavi z Ukrajino. Pripravljalec mnenja je kolega Kužmjuk. Želite še enkrat besedo? Ne? Potem pa lahko takoj začnemo z glasovanjem. V tem primemu, primeru imamo dva predloga sprememb. Najprej predlog spremembe ena. Kdo je za? kdo je proti, kdo se vzdrži. Predlog spremembe je jasno zavrnjen. Zdaj pa še predlog spremembe dve. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Spet jasno zavrnjeno. Tako, zdaj pa še končno glasovanje. Spet glasujemo elektronsko. začetek glasovanja. Konec glasovanja. Štiriintrideset glasov za, devet proti, torej sprejeto. Čestitke. Tako. Pa smo končali z glasovanjem, tako da gremo lahko naprej na točko dnevnega reda številka 6. Gre za predstavitev dela tematskega sektorja za strukturno in kohezijsko politiko. Predlagam, da točki 6 in 7 nekako združimo. Najprej bomo prisluhnili predstavitvama potem pa bodo sledila vprašanja kolegov in kolegic. Je kdo proti temu predlogu? Očitno ne. Tako da pozdravljam gospoda Licelmana in mu takoj tudi predajem besedo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala lepa, gospod in gospodje, zelo sem hvaležen, da vam lahko na kratko predstavim vlogo uh, tematskega sektorja za strukturno in kohezijsko politiko zdaj ob začetku tega novega zakonodajnega sklica. Tematski sektori so bili oblikovani leta 2004, z njimi smo želeli podpreti, dopolniti delo odborov na področju raziskav in strokovnega znanja. Vsi odbori v Evropskem parlamentu so takole pokriti tudi s tematskimi sektori. Mi spadamo pod tematski sektor B, ukvarjamo se s strukturnimi in kohezijskimi politikami, pokrivamo odbore Tran, Regija, Agri, Peh, Peš in Kult. Kot sem povedal že prej, zagotavljamo storitve raziskovanja, strokovno znanje za parlamentarna telesa, ne pa za individualne poslance. To je zelo pomembno poudariti in to je glavna razlika med eh, tematskimi sektorji in pa raziskovalno eh, službo za poslance, ki pripravlja odgovore na vaše specifične individualne vprašanja. Kakšno je strokovno znanje, ki ga zagotavljamo? Eh, naš pristop je usmerjen ukrepe, želimo se ukvarjati s priporočili za politike in pa scenarije, ki so vam koristni pri vsakdanjem odločanju. Naprimer, želimo vam pomagati pojasniti pravne, ekonomske, tehnične vidike, pomagamo oceniti eh, prenos, izvajanje in izvrševanje zakonodaje Evropske unije. To strokovno znanje naj bi bilo tudi sestavni del vašega načrtovanja za prihodnost in pa del vaših strateških prioritet. Torej želimo zagotoviti tisto, kar vam je koristno. Včasih se seveda dotaknemo tudi politično občutljivih eh, vprašanj, zato želimo biti transparentni, objektivni in neodvisni. To pa želimo doseči s postopki mm, razpisov, ki jih redno objavljamo. Imamo zelo stroge, stroge standarde eh, glede mandata. Eh, želimo pač imeti pogodbene sodelavce eh, v okviru konkurenčnega postopka in vsi sodelujoči morajo biti neodvisni. Seveda pripravljamo tudi medkolegijalne preglede, uporabljamo orodja proti plagijatorstvu in potem med sestanki odborov predstavimo naše rezultate in upamo, da so vam koristni. Kaj torej ponujemo? Ponujemo različne vrste strokovnega znanja, imamo krajša obvestila na eni do dveh straneh, imamo poročila treh do desetih straneh in potem poglobljene analize tudi do 36 strani so dolge. Večinoma pač objavljamo svoje rezultate najprej v angleščini, kajti nekoliko smo omejeni, vse skupaj je treba potem eh, prevajati, kar tudi vzame svoj čas. Trenutno se torej osredotočamo predvsem na angleščino, naslednja študija pa bo recimo na voljo eh, tudi v šestih glavnih jezikih eh, tega odbora. Vsaj povzetek te študije bo v teh jezikih. Seveda pa vse skupaj predstavljamo tudi na ustnih zaslišanjih. Kakšno je strokovno znanje, ki ga prejmete? Pripravi ga naše osebe, torej v hiši, lahko pa uporabimo tudi zunanje sedelovce. Ko gre za notranje eh, osebe, smo dokaj omejeni, imamo le dva eh, administratorja, gospod François Legre in Alban Alanso. Eh, to pomeni, da 99 odstotkov naših študij damo v podizvanje, torej te študije so rezultat eh, izbirnih postopkov, uporabljamo zunanje storitve. No, ko gre za te, eh, za ta javna naročila, je slaba stran ta, da potrebujemo veliko časa, da izpeljemo celoten postopek. Tukaj vidite prikaz, vse skupaj se začne z odločitvijo koordinatorjev, da se naroči neka specifična študija. Potem potrebujemo šest tednov do štiri mesece za postopek javnega naročila, potem dva do šest mesecev, da naši pogodbeniki dejansko pripravijo študijo in potem še en mesec, da zagotovimo nadzor kakovosti in po možnosti študijo tudi prevedemo. To pomeni, da od takrat, ko koordinatorji sprejmejo odločitev, do trenutka, uh, ko uh, vi dobite poročilo, mine tudi do 12 mesecev. Vsi naši izdelki so seveda javno dostopni, dostopni so vsem evropskim državljanom, na voljo so na internetu internetu. Imamo pa tudi intranetu, imamo DGI pol intranet. Potem ima eh, naš odbor Agri tudi svojo spletno stran, dostopni smo na Twitterju, na blogu, pa tudi razne novičnike lahko dobite, torej tudi v papirnati obliki so naši rezultati dostopni. Naj na kratko podam še pregled, kaj smo doslej že vse predstavili oziroma pripravili v zadnjem zakonodajnem sklicu. V zadnjem sklicu smo pripravili 39 zunanjih študij. Kot lahko vidite, so tematike zelo raznolike, od tvegan in priložnosti za agroživilski sektor v Evropski uniji, v primeru morebitnega trgovinskega sporazuma med EU in eh, ZDA, potem primerjava dohodkov kmetov, pa vpliv na kmetijske politike, na okolje in tako naprej organiziramo tudi um, delavnice, recimo o strukturnih spremembah, o posledicah Brexita, o SKP po letu 2020, pripravljamo različne študije. No, trenutno za letos pripravljamo dve študiji in eh, to bomo k malu predstavili. Gre za megatrende v agroživilskem sektorju, gre za globalni pregled in eh, morebiten odziv politike z vidika EU, potem pa še zaposlovanje kmetov v Evropski uniji, kakšni so trenutni izzivi in kakšni so obeti za prihodnost. Kar zadeva naslednjih šest mesecev v letu 2020, se bomo obrnili na eh, svetovalce za politične skupine, da zberejo za misli eh, glede morebitnih študij, ki jih bomo pripravili v prihodnje. In seveda bodo potem koordinatorji razmislili o tem in odobrili kar menijo, da je primernega. Seveda, želimo razumno in učinkovito uporabiti denar eh, davkoplačevalcev. Želimo zagotoviti dodano vrednost za vaše delo, zato vas tudi zares vabim, da podate povratne informacije, eh, kar nam bo lajšalo načrtovati nadaljne študije. Na ta način bomo res zagotovili tisto, kar potrebujete. Hvala lepa za vašo pozornost. Ja, vielen Dank. Äh, Litzelman. Hvala lepa, gospod Litzelman, za tole predstavitev. V preteklosti je bilo vaše delo za nas zelo koristno in gotovo um, bo enako veljalo tudi v prihodnje. Tako da se že zdaj veselim nadaljnega sodelovanja. Kot sem že prej povedal, predlagam, da gremo kar takoj na točko 7, potem pa bomo postavljali vprašanja obema govornikoma. Tako, predlagam, da gremo neposredno na študijo. Gre za eh, študijo o množičnih trendih v agroživilskem sektorju, splošni pregled in možni odziv politike z vidika Evropske unije. Sledila bo predstavitev Monike Peske in pa Daniela Travna. Pozdravljena. Gospa Peske prihaja iz podjetja VVA, gospod Travona pa iz svetovalnega podjetja Arkadija. Prosim, da zasedete svoje mesto. Torej, eh, to je študija, ki jo je naročil odbor Agri. In mislim, da je bila študija pripravljena ravno o pravem času, kaj ti ravno zdaj se pogovarjamo o prihodni politiki SKP. Tako da je ta študija tesno povezana s tekočo razpravo in tudi z vprašanjem, kako bomo v prihodnje nahranili več ljudi na svetu. Hkrati pa se pogovarjamo tudi o trajnostnosti, torej kako trajnostno proizvajati živila. Tako da bomo iz študij iz študije izvedeli, kakšni so scenariji, kakšne so alternative, tako da predlagam, da kar začnemo s predstavitvijo. Gospa Peske, izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa, lep pozdrav vsem skupaj. Po najboljših močeh se bom potrudila povzeti približno 60 strani študije v teh 20 minutah. Upam, da bo vse skupaj dovolj jasno, no, ampak sledi vsekakor tudi možnost, da postavite vprašanja. Jaz pa bom na nje odgovorila. Naslov študije je študija o množičnih trendih v agroživilskem sektorju, splošni pregled in možni odziv politike z vidika Evropske unije. Kakšna je torej struktura predstavitve? Skušala bom predstaviti celotno študijo, njene glavne dele. V uvodu bomo najprej ugotovili, kateri megatrendi so pomembni za sektor agroživilstva, potem bomo predstavili globalne sile, ki vplivajo na uh, prehransko živilo, potem bomo predstavili, uh, kakšni so izzivi. Vsi ti megatrendi uh, vsekakor pomenijo priložnosti, pa tudi tveganja in nevarnosti. Pogledali si bomo tudi potencijalne scenarije in pa s tem povezane možnosti politike na koncu pa vse skupaj povzeli, zaključili. V skladu s podatki organizacije FAO, v eh, trenutnih okoliščinah lahko pričakujemo, da bo eh, do leta 2050 moral agroživilski sektor zagotoviti 50 odstotkov več hrane in krme, če želimo eh, zagotoviti ustrezno prehranjenost. In to je velik izziv za nas do leta 2050 manj bo gotovosti glede eh, preskrbe živili, tudi zaradi podnebnih sprememb. Soočamo se z ekstremnimi dogodki, od eh, tropskih eh, neviht do poplav, suše, vročinskih valov, požarov. Na vsakodnevni ravni se soočamo s tem in to bo vsekakor v prihodnje pomenilo dodatno nevarnost za sam sektor. Poglejmo si najprej, kakšni so ti množični trendi. Mi smo ugotovili oziroma opredelili nek skupek množičnih trendov, upam, da tole lahko preberete, sicer pa imate študijo tudi pred seboj. Najprej bi izpostavila demografski trend in trend prihodka. Do leta 2050 bomo imeli na svetu 10 milijard ljudi, to pomeni ogroman porast števila prebivalcev. Hkrati bo rasel dohodek na prebivalca, vse več bo tudi urbanizacije. Temu smo priča tudi v zadnjih 100-150 letih, ko prebivalstvo se premika v mesta. Potem so tukaj vzorci porabe in pa nastajajoči trendi povečuje se dohodek na prebivalca in eh, to vpliva tudi na to, kaj ljudje kupujejo. Hkrati pa eh, se ljudje nekako odmikajo od krajev, kjer eh, se hrana dejansko proizvaja. Ehm, zato se spreminjajo sami postopki. Se pravi, zaradi večjega dohodka bomo imeli večjo porabo na prebivalca, hkrati pa bodo tukaj še spremembe v vrsti hrane. Te spremembe bodo odvisne od regije sveta, ki jo preučujete. Če preučujete recimo države v razvoju, bo večji dohodek pomenil več porabe mesa oziroma predelane hrane. Na drugi strani pa imamo potem eh, visoko razvite države z visokim dohodkom, recimo Evropa ali pa ZDA spadajo sem, tukaj pa se soočamo s pretirano debelostjo. Eh, torej po eni strani eh, je preveč uživanja nezdrave hrane, po drugi strani pa imamo ravno nasprotne trende. Ljudje želijo bolj zdravo hrano, brez glutena, laktoze, so vegetarijanci, vegani in tako naprej. Imamo različne trende trende, ki vplivajo na porabo in potrošnjo. Seveda pa to vpliva tudi na samo proizvodnjo, kaj ti gre za proizvodnjo uh, hrane uh, za različne razloge po svetu. No, potem tehnološka sprememba. Pričakuje se, da bi tehnološka sprememba lahko povečala donose za 30 odstotkov, povečala se bo ekološka učinkovitost, ustvarjeni bodo novi poslovni modeli. Torej, ti trendi v smeri inovacij potencialno lahko pomagajo doseči ta cilj, da prehranimo cel svet. No, ampak potem pa imamo tu še podnebne spremembe, kot smo že omenili. Po eni strani je kmetijski sektor odgovoren za velik del um, emisij, po drugi strani pa imamo tukaj podnebne spremembe, ki lahko negativno vplivajo na pridelavo. Torej, ponekod se bomo srečevali z regijami, kjer uh, hrane ne bo mogoče proizvajati in to bo vplivalo na pomankanje hrane oziroma na ponudbo hrane. Potem izguba hrane. Nekako se ocenjuje, da, bomo, eh, da izgubljamo 1,3 milijarde ton hrane vsako leto. Se pravi, približno ena tretjina hrane se bodi si izgubi ali pa se jo zavrže. To seveda bo potencialno imelo zelo velik učinek in s tem se moramo ukvarjati. Potem pa je tukaj še konkurenca za naravne vire. Kmetijstvo po ocenah porablja 70 odstotkov vode. To pomeni, da bi rezerve viri lahko do leta 2050 postali zelo, zelo omejeni. Tako da bo prišlo do konkurence za eh, te vire, ki so potrebni za eh, kmetijsko proizvodnjo in potem tudi za malo prodajo. Vse to pa se seveda dogaja znotraj nekega konteksta politike in eh, zato ste tudi zaprosili za to študijo. Kakšen je ta kontekst politike? Imamo mednarodne sporazume, politike, konvencije, v idealnem primeru naj bi vse skupaj potekalo na svetovni ravni, pogosto pa poteka na dvostranski ravni. Eh, kmetijstvo je v mnogih delih sveta tudi podprto z ustrezno politiko, recimo v Evropi imamo SKP. Pomisliti pa moramo tudi na trajnostnost. In vse to vpliva na način, kako se spopadamo s temi množičnimi trendi, ki smo jih ravno kar predstavili. Če zdaj pogledamo, katere so te globalne sile, ki vplivajo na prihodnost uh, prehranske verige. Opredelili smo štiri globalne sile. Prva skupina je tista, na katero vplivajo trgovinski sporazumi, ti lahko potisnejo sam sektor v eno ali pa v drugo smer. Potem je tukaj ekonomika, vrednostne veli, verige. Potem naslednji sklop so inovacije na ravni proizvodnje hrane, pa tudi na splošno, um, na ravni delovanja vrednostne verige od proizvodnje do potrošnje. Potem pa so tukaj še spremembe trga, tudi na to vplivajo nove tehnologije. Torej, vrednostne verige podpirajo nadaljne vključevanje po vsem svetu. Kar pomeni, da nobena država ni popolnoma avtonomna eh, z vidika tega, kar je potrebno, da se nahrani ljudi v državi. Potrebno je torej sodelovanje. Svetovna trgovinska organizacija je tista organizacija, ki je mednarodno odgovorna za trgovino na svetovni ravni. Večina eh, razprav poteka na ravni STO, ampak v zadnjih časih smo priča tudi vse večjemu številu dvostranskih sporazumov, s katerimi se skuša izboljšati trgovino med različnimi regijami sveta. V zadnjih letih je bilo takih dvostranskih eh, sporazumov veliko. No, glede ekonomike, vrednostne verige, tukaj imamo več vertikalne integracije te verige dobave hrane znotraj te integracije imamo pluse in minuse. Največje tveganje pomeni vse večja vloga velikih multinacionalk. Zaradi njih lahko pride do dodatnega pritiska na majhna in srednje velika podjetja, ki so za Evropo zelo pomembna. Glede inovacij, že eh, nekako vidimo, kakšen je vpliv inovacij v kmetijstvu, tako na globalni ravni, kot tudi v Evropi. Imamo pametno mm, kmetovanje, precizno kmetovanje. Potem pa imamo tukaj še inovacije, ki niso tako povezane uh, s tehnologijo, ampak s poslovnimi modeli, recimo, modeli, recimo uh, gospodarstvo delitve. Gre za delitev določenih storitev ali pa orodij uh, ki so potrebni za inovacije in pa tehnološko izboljšavo MSP v Evropi. No, potem pa še preobrazba trga, digitalne platforme zagotavljajo ponostavitev, pa tudi dostop do proizvodov tako v razmerju podjetja do podjetja, kot podjetje do potrošnika in pa okolja. Ampak seveda to pomeni tudi potencijalne nevarnosti za sam sektor v smislu zmanjšanja delovnih mest. Izključijo se namreč uh, posredniki. Imamo torej pluse in tudi minuse. Če si zdaj pogledamo, kako ti elementi določajo globalne izzive za prihodnost sistemov uh, eh, pridelave hrane in pa kmetijstva. Omenili smo tri stebre oziroma tri glavne cilje, uh, za katere si moramo prizadevati po svetu. Izboljšati moramo kmetijsko produktivnost, po drugi strani moramo ohranjati vire in pa okolje. To je nujno, da ne bo prišlo do, do težav s proizvodnjo in produktivnostjo, potem pa še izboljšanje uh, prehrane in pa javnega uh, zdravja. Gre za eh, razhajanje med zdravimi. Uh, modeli prihranjevanja in pa pretirano debelostjo. No, ko gre za uh, produktivnost v kmetijstvu, tukaj imamo določene pojave, ki smo jih že omenili, vse večje prebivalstva in pa urb urbanizacije. Gospodarska rast uh, izboljšuje, povečuje potrošnjo na prebivalca in zaradi tega se povečuje tudi popraševanje po hrani. To popraševanje bo eksponentno raslo in to pomembno vpliva tudi na potrebo po boljši produktivnosti v kmetijstvu. Če moramo proizvajati mor, bomo, eh, več bomo potrebovali tudi več uh, vode, eh, več zemlje. Potem so tukaj še emisije CO2. Že prej smo povedali, da kmetijstvo uh, oddaja precej emisij CO2. Uh, Povečalo, povečala se bo tudi poraba gnojil, kar je pomeni dodatno nevarnost za okolje, potem pa še deforestacija in pa erozija zemlje. No, ko gre za izboljšanje prehrane in pa javnega zdravja, moramo vedeti, da imamo po eni strani kar nekaj uh, revščine, kar nekaj lakote, ponekod po svetu imajo ljudje še vedno težave prehraniti sebe in svojo družino. Uh, po drugi strani pa imamo tudi uh, živila, ki so dostopna po nizkih cenah, so pa slabe kakovosti in zaradi tega prihaja do debelosti in tako naprej. Gre torej za neko razhajanje po svetu. In vse to je povezano tudi s kroničnimi boleznimi, ki so posledica slabe prehrane. Ponekod um, v razvitih državah prihaja do težav, ko gre za zdrave načine prehrane. Torej, to so vse nevarnosti. V smislu varne eh, dobave hrane moramo zagotoviti, da bo hrana na voljo, da bo dostopna v tistih regijah, kjer je potrebna. Potem na področju uh, varne hrane in pa zdravja se moramo vprašati, ali bomo lahko zagotovili vse te standardi, ali bo uh, Eh, ta zdrava hrana dostopna v prihodnje. Potem pa je tukaj še trajnostnost. Ali bo vse skupaj trajnostno, tako z vidika okolja, pa tudi z vidika proizvodnje, kot smo že omenili. Podnebne spremembe potencialno lahko vplivajo na našo zmožnost, da proizvedemo tisto, kar bi morali proizvesti. To se danes imenuje uh, velika preobrazba na področju hrane. Gre za spremembo pristopa na področju agroživilstva. Kaj smo torej počeli v okviru naše študije? Želeli smo oceniti potencijalne scenarije, da bi opredelili možnosti politike. Ta študija v zvezi s scenariji temelji na predhodno obstoječih scenarijih. To smo omenili tudi v referenčnih podatkih poročila, to je na voljo recimo Lancet Study ali pa FAO Study uh, v zvezi uh, s temi tematikami. Gre za obsežne študije, ki so bile že upravljene v zvezi z obravnavanimi tematikami. Primerjali smo štiri scenarije in jaz bi jih opredelila kot kontrastne scenarije. Uh, Seveda si lahko predstavljate, da so na voljo tudi drugi scenariji, ki so neka mešanica teh štirih scenarijev, no, ampak da bo vse skupaj bolj jasno in da lažje opredelimo vse možnosti politike, smo si nekako ogledali najbolj ekstremne scenarije, tako da imamo nekako jasen pregled nad tem, kaj nas čaka leta 2050. Na kratko se bomo zdaj lotili vseh teh scenarijev kakšne so predelitve, najprej eh, majhni koraki brez cilja. To je neke vrste osnovni scenarij, oziroma nadaljujemo tako, kot smo počeli do slej. Gre za to, da ukrepamo z malimi koraki, na koncu pa ne bomo ničesar dosegli, kajti pravzaprav ne gremo v nobeno smer. Potem drugi scenarij, množična proizvodnja, ne glede na uh, stroške, uh, Pomembno bo le, da nahranimo uh, celoten svet, ne bomo pa gledali na podnebne spremembe. Potem lokalno preživetje. Tukaj bomo preučevali potencijalen razvoj sveta v smeri regionalizacije, ne globalizacije. Namesto, da bi sodelovali na globalni ravni, bodo posamične regije skušale preživeti po svoje, zadali si, si bodo svoje cilje, potem pa še trajnostnost za vse. Tukaj gre za neke vrste idealen scenarij, v skladu s katerim skušamo doseči vse cilje hkrati. Po eni strani trajnostnost, podnebna vprašanja, po drugi strani pa imamo še produktivnost in prizadevanje, da prehranimo cel. Na ta način bi dosegli vse cilje. To je pač najbolj optimističen scenarij. Um, no, seveda začenjamo s prvim scenarijem. Nekatere domneve so iste, ampak gre predvsem za to, da se osredotočimo na ta vprašanje, kateri ukrepi in kako lahko ukrepi vplivajo na te scenarije in povzročijo spremembe. Mi tu ne gledamo različne rasti prebivalstva ali eh, kako je z rastjo dobička, kaj lahko vpliva na to, ampak scenariji so isti, kot je bilo obrazloženo v študiji. Torej, kot sem obrazložila, prvi scenarij je, da imamo status quo situacijo, da imamo um, malo naporo, da bi zmanjšali odpadke na področju hrane, potem se to ne spreminja glede na sedanjo situacijo pri proizvodnih sistemih. Malo inovacije imamo, ampak ni nekih premikov v smeri tehnoloških inovacij, kar bi lahko povečalo produktivnost potrošniki ne kažejo ravno neke volje, da bi plačali več za to, da imajo izdelke, ki so bolj zdravi, okolju prijazni in naložbe v raziskave niso dovolj za podporo inovacij. Ukrepi pa ne pokrivajo vseh vprašanj glede varnosti hrane. Pač to je nek status quo in nadaljujemo na tak način. No, če si pogledamo, kakšne politične ukrepe imamo tu na voljo, kaj naj bi storili, da bi šli v smeri tega scenarija, torej ko imamo nek status quo. Ko gre za varnost hrane, tu naj bi izboljšali potencial proizvodnje z rabo sedanjih SKP instrumentov, zato da bi imeli dobro delujočo prehrambeno verigo, ampak brez nekih sprememb, brez raziskav, brez inovacij nasprotju s tem, kar imamo danes. Potem podnebne spremembe, tu ne bi povečali spodbude v okviru predloga SKP-je, zato da bi imeli te kmetijske tehnologije, ki so učinkovite pri virih in so podnebju prijazne in to je ponovno status quo, potem ne bi podpirli tudi globalne pobude, tako smo počeli doslej, to je pač delovanje kot običajno za kmete. Naj bi imeli tu pošteno plačilo, preko nevezanih, vezanih pomoči v okviru SKP-ja, potem naj bi vključili tudi prioritete v naložbe, podeželjski razvoj, tako kot je danes. Kmete je treba podpirati preko infrastruktur, zlasti, če recimo razmišljamo o digitalizaciji. Potrebujemo tudi posojila, izobraževanje mladih kmetov, zlasti, ker se prebivalstvo v tem sektorju kmetijstva stara pri varnosti hrane gre bolj za nek nadzor, tako da se vse stori tako, kot mora biti, da se standardi pač izvajajo, da poskrbimo za to. Glede potrošnikov, pa naj bi v določeni meri vlagali v izobraževanje potrošnikov, glede debelosti, glede tega, kako se treba prehranjevati, da bi podpirali bolj zdrav način življenja in potem naj bi se vprašali tudi, kako oblikovati politike prehranjevanja, ampak eh, tu gre še vedno le za nadaljevanje obstoječega. Če bi izbrali to možnost, kaj bi se zgodilo? Sedanja situacija bi se nadaljevala v prihodnosti, žal pa se moramo soočiti z določenimi trendi in sicer, da bomo kmalo imeli 10 milijard prebivalcev, In podnebne spremembe nas bodo prisilile, da se bomo soočili z nepričakovanimi ekstremnimi pojavi in to bo seveda vplivalo na to, koliko hrane bo sploh na voljo za ljudi. Torej, ta status quo scenarij nam ne bi omogočil, da bi se lahko leta 2050 eh, soočili s svetovno situacijo. Ne bomo mogli nahraniti vseh na svetu, verjetno bomo težko nahranili že obstoječe prebivalstvo, kaj šele novo prebivalstvo zaradi podnebnih sprememb. Ker se situacija pač razvija v to smer in eh, ker se ukrepi ne bodo razvijali pri tem scenariju, se bo situacija poslabšala. Če si pogledamo drug scenarij, kjer imamo pač masovno proizvodnjo, kolikor pač bo to že stalo, tu naj bi povpraševanje uredili. Pač cilj je ta, da bi proizvali toliko, kot se le da, kajti želimo nahraniti toliko ljudi, kot lahko pri tem scenariju, in zato, da bi proizvajali vedno več, da bi lahko seveda nahranili 10 milijard ljudi bomo imeli posledice v okolju. Potrebovali bomo več vode, več zemlišča, več pesticidov, česarkoli že, pač vse, kar potrebujemo za to masovno proizvodnjo, da lahko nahranimo 10 milijard ljudi. Torej, glavni cilj tega kmetijsko-prehrambenega sistema bo to, da bi širili proizvodnjo, ampak brez tega, da bi se ukvarjali z drugimi uh, stranskimi učinki na ravni podjetij in naložbe naj bi se osredotočale na to, da bi večali produktivnost. To ni inovacij, ni nekih posebnih naložb v okolje pri tem scenariju. Potrošniki se to osredotočali na to, da nahranijo sami sebe, brez nekega posebnega osredotočenja na okolje. To torej je gre za to, da nahranimo svet. glede političnih možnosti, ki so tu na voljo, glede varnosti hrane. Tu naj bi se osredotočili na upravljanje kriz, kot smo omenili. Če imamo več proizvodnje v kmetijstvu, to vpliva na podnebne spremembe. Imamo več ekstremnih pojavov, to vpliva potem na proizvodnjo hrano. Ti ekstremni pojavi ustvarjajo krize, suše, poplave, led, sneg, karkoli že se lahko zgodi, požari, vse to vpliva na potrošnjo in ponudbo v različnih regijah sveta. In zato, da bi poskrbeli za varnost hrane, da je na voljo, pač da je hrana na voljo, kadarkoli to potrebujemo, kjerkoli to potrebujemo, na določeni kakovostni ravni, imamo posledice pri upravljanju kriz. Pa pač biti moramo pripravljeni tudi, da se soočimo s krizami glede podnebnih sprememb. Gre za to, da nimamo toliko prioritet. Celo ne v okviru statusa quo. Pozabili naj bi na vse prioritete, kajti prioriteta je le ena - povečati produktivnost. No, eh, ko gre za kmete, treba povečati podporo SKP-ju pri njihovih prihodkih, kajti treba je pritisniti na to, da imamo čim več proizvodnje, ne glede na vse drugo. Torej, SKP je treba prilagoditi temu cilju. In tu imamo lahko premik iz nevezane podpore na vezano podporo, potem imamo sistem podpore pri cenah, kot smo imeli tudi v preteklosti. In to je treba povezati tudi s cili varnosti hrane, kot smo že omenili prej. Potem naj bi imeli mehanizem prioritet glede na naložbe v posodobne tehnologije. Torej, proizvodnja je cilj. Države članice Evropske unije bi morale potem imeti več tehnologije, več inovacij in treba se osredotočiti na tehnologije in inovacije tu pri tem ukrepu. Glede varnosti hrane, tu bi še vedno nadzorovali standarde na tem področju, da so kakovostni, da so na določeni ravni. Glede potrošnikov, tu bi se potem osredotočali na debelost in podhranjenost in ne toliko na ozaveščenje glede okolja. Torej, potrošniki naj bi se zavedali tega, kako naj spremenijo svoje obnašanje, da bi lahko imeli boljše standarde prehranevanja. To je bolj pomembno, kot pa da bi spoh skrbeli glede okoljskih učinkov. No, če si pogledamo ta drugi scenarij, največje tveganje je to, da če bomo kar pozabili na okoljska vprašanja, bo v strud pri večanju produktivnosti pod velikimi pritiski okolja pa zaradi teh ekstremnih pojavov. Torej, tu se trudimo, da bi izboljšali produktivnost, ampak zaradi ekstremnih pojavov pač ta trud ni uspešen. In tu se potem lahko celo vrnemo na prvi scenarij. Potem tretji scenarij. Omenili smo um, tiste, ki bodo preživeli na lokalni ravni in tu pri tem scenariju se osredotočamo predvsem na lokalne proizvajalce, torej govorimo o regijah. Recimo Evropa je regija, to so velike regije. Evropa v celoti, Amerika v celoti ali pač druge svetovne regije so tu v spredju. Če ne bi želeli pač iti tako ekstremno, da bi tu zagovarjali nacionalne interese na mesto regionalnih. Pač tu gre za to, da imamo le malo ukrepov, ko gre za zmanjšanje toplogrednih emisij, tu gre za globalne trude, torej pri teh zmanjšanjih in če govorimo le o regionalnih politikah, potem to ni smiselno. Če le ena regija dela na tem, drugi pa ne, potem tako ali tako ne bo nekih doseženih ciljev, torej osredotočanje um, na to okoljsko vprašanje omejeno, to se bo zmanjšalo. Kako količina zemljišča se bo tudi zmanjšala, kajti če bomo imeli to regionalno strategijo, potem potrebujemo regionalno avtonomijo pri proizvodnji, biti moramo neodvisni, kajti potem bodo trgovinski sporazumi med regijami manj pomembni. Količina zemljišča mora biti večja, zato da lahko te posamične regije dovolj proizvedejo, da lahko nahranijo svoje prebivalstvo. No, tu lahko govorimo tudi o inovacijah, uh, urbanih politikah, ampak preden je to učinkovito, preden podpiramo, tu podpremo produktivnost, nahranimo prebivalstvo, lahko traja. Potem izbire potrošnikov, tu je v spredju zdravje, lokalna proizvodnja zaščito okolja. Torej, potrošniki so tu bolj usmerjeni v lokalne proizvode, lokalno politiko, vse, kar je lokalno, je bolj zdravo, je boljše. In kot smo rekli, so trgovinski sporazumi to obrobnega pomena. Če si pogledamo politične možnosti, varnost hrane. Žal, to ni reševano na homogen način. Torej, regije so tu v spredju, imamo druge posledice, na globalni ravni pa to ni pomembno. Seveda to lahko ustvari težko situacijo, če imamo krizo na regionalni ravni, verjetno druge regije potem ne bodo podpirale ene same regije. In to so pač te posledice regijskih pristopov. Glede podpore produktivnosti pod temi pogoji, Sveda to potrebujemo inovacije in tehnologije, torej treba je vlagati v izboljšave tehnologij in tako bi morali podpreti te procese avtonomije. Podnebne spremembe, kot smo omenili, bo to konec mednarodnega foruma za uh, podnebne spremembe. Vse to se bo reševalo na regionalnih ravneh, ampak kako bomo reševali podnebne spremembe? bo seveda povezano le s tem, da bi zajamčili nadaljevanje lokalne proizvodnje. Torej, vsi ukrepi bodo osredotočeni le na to, da se zagotovi lokalna proizvodnja, da lahko nahranimo regijo. Pri kmetih vidimo, da gre pač za status quo, ohranimo SKP kot je, izboljšamo prihodke kmetov preko obstoječih ukrepov, pri varnosti hrane je to isto, kot je bilo že prej, da bi še naprej eh, nadzorovali ohranjanje standardov in pri potrošnikih bi imeli protekcionizem. Seveda moramo ščititi lokalno proizvodnjo, treba je proizvajati lokalno in vsi ukrepi so potem usmerjeni v to, da ozaveščamo glede lokalne potrošnje. Torej, varnost preskrbe in podnebne spremembe, vse to so globalne vprašanja, zato potrebujemo globalno razpravo in pač tu ni nekih meja, zmerpisnih meja in to ne moremo reševati na regionalni ravni. Torej, tretji scenarij ne bo učinkovit, žal na obeh ravneh. Sveda, podnebne spremembe tu sploh ne bodo reševane, ampak tudi, ko gre za to, da bi nahranili koga, to pač ne bo rešeno zaradi negativnih posledic podnebnih sprememb, zaradi kriz, s katerimi se bomo eh, soočili. In sedaj še zadnji scenarij, to je četrti scenarij. Vsi ukrepi bodo povezani s tem, da so lahko ti proizvodni sistemi pametni, da povečamo produktivnost, ampak tudi ekološko gledano je to glavni cilj. Torej, cilj je ta, da spremenimo sisteme na tak način, da zmanjšamo potrošnjo vero, zmanjšamo okoljske učinke in povečamo produktivnost. To pa je velik izziv. To pomeni, da treba izboljšati prakse proizvodnje. Potrošniki bi morali uh, imeti bolj zdravo prehrano, torej politike in ukrepi morajo biti usmerjeni v to. Po eni strani imamo prehranjevanje, po drugi strani imamo bolj zdravo hrano. Naložbe v raziskave in razvoj obstajajo, ker moramo podpreti podnebne spremembe in preseči moramo podnebne spremembe, treba je podpreti produktivnost. In politike, ki bodo pomagale pri vsem tem, so tu seveda podprte. Pri varnosti preskrbe bi morali imeti spodbude v predlogih SKP-ja, zato da bi povečali kmetijsko proizvodnjo v Evropski uniji. Potem je treba tudi spodbujati izmenjavo znanja na področju tehnologije, digitalizacije pri proizvodnji v kmetijstvu. To bi moralo biti glavno vodilo pri varnosti preskrbe, tudi ko gre za produktivnost. Pri podnebnih spremembah moramo še naprej podpirati vse ukrepe na globalni ravni, ampak istočasno moramo naše zaveze izvajati tudi, ko gre za zmanjšanje toplogrednih emisij, vključno s kmetijsko proizvodnjo kar lahko seveda vpliva na naše delo. Glede eh, kmetov moramo povečati izdatke SKP, da bi podprli kmete preko nevezanih sistemov. Vezano pomoč imamo le pri specifičnih izdelkih, ko gre za najpomembnejše varnostne cilje. Države je treba prisiliti, da imajo vse minimalne naložbe v tehnologije, No, o tem se lahko pogovarjamo, ampak eh, če želimo imeti produktivnost, tu potrebujemo bolj inovativne eh, tehnike, tudi pri eh, rastlinah, in tudi tu je treba imeti več inovacij. Pri varnosti hrane je treba imeti varnostne standarde. In pri potrošnikih potrebujemo tudi kar nekaj podpore v naložbe pri tem, da se ljudje prehranjujejo bolj zdravo. Torej, ta scenarij je edini scenarij, ki nam lahko pomaga reševati oba vidika, zato da nahranimo svet in da rešimo podnebne spremembe. Sedaj pa oris, več um, izsledkov imate v sami študiji. Koliko več moramo proizvajati, da bi na trajnostni način nahranili svet? Tu smo kvantificirali podatke glede žitaric in glede živinoreje. No, uh, Povečali naj bi proizvodnjo žitaric za 33 odstotkov, pri živinoreji pa naj bi to povečali za nekoliko več kot 30 odstotkov. Protnina naj bi rasla več kot pa proizvodnja drugega mesa. In za konec lahko rečem, da smo videli, da imamo cel niz trendov in izzivov, ki so povezani z ljudmi, s tehnologijami, z naravo. Imamo globalne sile, ki vodijo prihodnjo eh, razvijanje prehrambene verige. Tu imamo veliko zivo, ki vplivajo na to, ali bomo sploh lahko dosegli te cilje. Torej imamo sile, ki gredo na vzgor in druge, ki gredo na vzdolj. Ti pritiski so obojestranski in verjetno je najboljši način ta, da imamo ta zadnji scenarij, trajnost za vse, torej da imamo močnejše ukrepe zaščitene okolja, da znatno povečamo prakse proizvodnje hrane preko tehnologije in da imamo zdravo prehranjevanje. Če se bo to zgodilo, kot smo rekli na začetku, zato da bi nahranili v svet, moramo povečati proizvodnjo za 50 odstotkov. Pri tem scenariju verjetno ne bo treba povečati eh, proizvodnjo za 50 odstotkov, verjetno eh, lahko nahranimo svet, če povečamo proizvodnjo za manj. Pri tem scenariju. Hvala, se upravičujem. Se upravičujem, ker sem govorila hitro, verjetno je tu kar nekaj vprašanj sedaj. In pripravljam se na ta vprašanja, ne vem, Daniel, se mi želite pridružiti tu na odru ali ne? Ja, ja vielen herzlichen Dank für die Vorstellung der Hvala lepa za predstavitev študije. Mislim, da se je pojavilo nekaj vprašanj oziroma Slišali smo tudi nekaj provokacij, eh, tudi v zvezi s tem, kako smo dosedaj vodili kmetijsko politiko. Imam veliko vprašanj, zato prosim, da se pri vprašanjih omejimo na eno minuto in da naredimo prvi krok. Najprej kolegica McGuinness. Thank you, Chair. Thank you for the Hvala, predsedujoči, hvala za predstavitev. Prebrala sem študij, tu sem prvi vrsti, kolegica. Naj le rečem, da ste na eni prosonici omenjali manjše cene za potrošnike, ampak če bi želeli spodbuditi proizvoj, potrebujemo više cene za potrošnike. Ne vem, če ste to preučili. Pri naslovu četrtem stari govorite, da bi povečali izdatke pri SKP-ju. Kako eh, se to lahko zgodi? Mi lahko poveste, in koliko treba povečati izdatke. Potem glede tehnologije in inovacij imamo različne vidike glede tehnologije, recimo pri GM-ih, torej pri genetsko spremenjenih organizmih. Veste, da neki države to pravijo, druge ne, ali lahko omenite te podrobnosti. In zadnja točka glede eh, produktivnosti pri kmetijstvu. Rekli ste, da je to zelo pomembno. Pri zaslišanju podpredsednika Timmermansa smo govorili tudi o tem, da bi krčili gozdove, da bi imeli bolj ekstenzivno kmetovanje. Ne vem, zmedena sem. Kaj bomo mi storili to? Kaj ti toliko različnih signalov, ki slišimo strani političnih vodi na tem področju? Hvala lepa, kolegica Vinar. Hvala lepa za vaše predstavitve, ne vem, ali lahko rečem vse v eni minuti. Pri študiji je vedno težko, vzamejo standardni postopek in rečejo, okolje je enako podneb, eh, varstvo podnebja eh, in vse, kar pa spada pod to plodnost, tal, socialno, ekonomski standardi za kmete in tako naprej, vse to ne spada pod te točke, pa o tem moramo govoriti. Največje tveganje ni, da imamo zgubo na enem mestu in nekje druge neko eh, tehnološko novost. Tveganje je, da če ne bomo trajnostno kmetovali, da nas ne bo več. In eh, potrebna je trajnost eh, za vse. Eh, Eh, mi moramo storiti več za družbo, za okolje, eh, za človeka in sicer čez meje političnih strank. Eh, v vaši študiji se ne govori o ekološko intenzivnih kmetijskih sistemih, o ne govorite o permakulturi in podobnih eh, rešitvah, pa to je lahko rešitev eh, za veliko kmetijsko proizvodnjo, lahko je eh, trajnostno, smiselno in ekološko socialno. Prosim, da to tudi zapišete in ali res želite govoriti o trajnostni prihodnosti, kajti to je naš cilj, e, cilj naš vseh, ne glede na to, iz katere politične skupine prihajamo. Hvala lepa, kolega Flanagan. E, Hvala lepa. V vaši predstavitvi, pri drugem scenariju, kjer ne bi imeli to masovno proizvodnjo, ne glede na stroške, ste res pravilno rekli, da če bi šli po tej poti, bomo ustvarjali krize in to ne bo na koncu masovna proizvodnja, ampak tu dvomite, pravi, to bi lahko privedlo do ekstremnih pojavov. Mislim, da moramo to res natančno predeliti ne gre za to, da le govorimo o tem, treba je kričati, kričati, ko gre za to. Ne gre za to, če bi to privedlo. Ne, to bo privedlo do ekstremnih pojavov. Ne gre za to, da to lahko privede. Ne, to se bo zgodilo in ne vem, kaj se bo zgodilo, če ne bomo tega spremenili. Glede regionalnega pristopa, glede lokalnih preživelih, pri tretjem scenariju pravite, naj bi tu imeli omejene ukrepe glede zmanjšanja toplogrednih emisij. No, verjetno to ne bi bil idealen sistem to bi lahko dodelali, ampak verjetno bi bilo dobro imeti tudi lokalni pristop, saj deloma. Namesto, da imamo na stotine tisoče ton goveda, vzamemo to iz regije Merkosura, vzamemo na stotine tisoče govedine iz Evrope in to selimo na Kitajsko, to selimo v ZDA avto prevažamo tja, potem imamo pomaranče iz Španije in to potem prevažamo v Ameriko, potem imamo pomaranče iz Kalifornije in jih pripeljemo v Evropo. Ne vem. To, da pravite, da imamo omejene ukrepe pri toplogrednih emisijah pri tem scenariju, ne vem, mislim, da je to nek sanski scenarij. Če imamo še vedno lahko naše pomaranče in banane in krompir in če še vedno lahko kupimo to, kar lahko kupimo pri regionalnem pristopu, torej to, da bi to lahko privedlo do zmanjšanja, ne vem, ali lahko to razložite, in potem tudi povečanje količine zemljišča. Mi že proizvajamo dovolj, več kot potrebujemo v teh regijah. Če želimo reči, da je Evropska unija regija, torej, če bi izbrali regionalizacijo, ta pristop ali nekaj podobnega, ali ne bi na koncu uporabili manj zemljišča, kaj ti zdi se, da so to bolj uh, neki ukrepi, so da nahranimo druge dele sveta. Moramo to storiti, ker jim prodajemo orožje in potem ne morejo sami imeti dovolj hrane lokalno. Merci, hvala lepa, kolega Bito. Hvala, hvala za to študijo. No, ne morem govoriti o vsem, Sara je tu že omenila veliko vidiko in tudi sam sem želel to reči, ampak dvoje, kar je bistveno bi omenil. Ta logika, da bi imeli tu nasprotje glede ohranjanja podnebja, biotske raznovrstnosti? Tu mi je, glavi, je v Deutsch. Mislim, da ni prevoda v nemščino. Kaj se dogaja? Ja, sedaj pa ja, prosim. Prostite. No, še enkrat. S bom nadaljeval. Torej, tu imamo to loge. Po eni strani imamo to možnost uh, masovne proizvodnje, po drugi strani gre za to, da bi rekli, ja, ko pač imamo masovno proizvodnjo, imamo več podnebnih sprememb. Potem imamo tretjo pot. Pri kmetijstvu imamo lahko tudi dobre agronomske prakse, da ohranimo podnebje. In tu bi lahko išli s pasivnost, da bi rekli, ja, zmanjšamo lahko toplogredne emisije. Vi pravite, da naj bi zmanjšali emisije, le če ohranimo proizvodnje za 50 odstotkov. Ampak to bi lahko bila rešitev tudi pri emisijah, ne da bi to negativno vplivalo na produktivnost to je neka pot, o kateri uh, premalo govorite pri vaših pristopih, s tem, kar je pač rekla tudi Sera pravkar. Potem še nekaj. Če bi lahko imeli še en scenarij, no jaz sem seveda najbolj naklonjen četrtemu scenariju, ampak tu bi se, vi, vi se tu omejujete le na SKP. Ampak danes imamo tudi evropska eh, sredstva, imamo nacionalna sredstva, ki se uporabljajo, zato da bi popravili uh, škodo glede produktivnega sistema, tudi ko gre za zdravje, biotsko raznovrstnost, omenjali ste debelost, eh, regionalno ravnovesje, torej ustavil se bomo. To bi lahko uporabili še enkrat, da bi kmetijstvo pospremili z drugimi ukrepi. In to bi lahko pomagali tudi kmetom, da se ne bi tu omejevali le na SKP. Hvala. Hvala lepa, prosim, da se držite časa da bomo lahko do 11. uri zaključili to točko na dnevnem redu. Kolegica Šrajer Pirek. Ja, se bom potrudila, hvala. No, jaz živim na nizozemskem in tam ne morete storiti nič brez dovoljenja. Pravzaprav smo prenesli celo direktivo pri nas. Imamo veliko majhnih obratov, če imamo preveč obratov potem imamo preveč CO2 emisij. Mi smo država, ki je največja izvoznica. Mi smo prve četrte kategorije. Na nizozemskem nimamo dovoljenja za nič. Torej, vse je treba uradno potrditi in preden se bo to zgodilo druge, kako bo zakonodajo, kako lahko prenesemo to evropsko zakonodajo na nacionalno raven če se četrti scenarij izvede, boste imeli iste težave kot mi. Vašo zgodbo je zelo težko prenesti v prakso. Vsa podjetja morajo prenehati delovati, za nas je nemogoče storiti karkoli. Na nizozemskem, kjer imamo toliko inovacij, nimamo dovoljenja za nič. Merci, Kolegica, hvala, predsednik, hvala za vse to, kar ste rekli. Vidimo, da moramo najti pravo ravnovesje med varnostno preskrbo, med vsemi potrebami na področju prehranevanja in seveda moramo ohraniti naravne vire. No, eh, nimamo vprašanja, ampak bolj komentar. Kaj ti konec koncev pri tem četrtem scenariju? ki ste ga vi obrazložili, vidimo, da je to nek pristop, ki ga je parlament že izglasoval v prejšnjem mandatu. In tu se sprašujem, kako je s tem, kljub vsem kritikam, gremo vendarle v pravo smer. Ko gre za to, da imamo skupno kmetijsko politiko, ki mora biti res evropska, tudi če govorimo o tem, da imamo ekosisteme, boljše okoljske prakse. To ste vi povdarili in tudi mi smo to izglasovali. In to so tudi prioritete pri naložbah. Naj spomnim, da mi tu posvečamo 30 odstotkov iz drugega stebra in potem imamo vse te ukrepe za to, da poskrbimo za to, da ko izdelki vstopajo v Evropsko unijo, da se tu spoštujo naše standardi. Ampak mogoče bi tu naslovila kolega in rekla, mi gremo v pravo smer,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 da proizvajamo živila, ki so dobra, kakovost mora biti dobra, količina zadostna in živila mora biti na voljo posod po svetu. In eh, četrta točka je zaradi tega najboljša alternativa. Eh, rada bi pa govorila tudi o tem, kako se obnašajo potrošniki, kako naj dosežemo, da se bodo potrošniki dobro obnašali, kako lahko to usmerjamo kako lahko izkoriščamo lokalne eh, možnosti in se prehranjujemo zdravo in upoštevamo podnebne spremembe. Torej, tu bi eh, potrebovali uravnovešen sistem. Obzorje. Evropa, tu imamo tudi nekaj raziskav, ki so povezane z živili. Povišali so sredstva za raziskave, odkrili so tudi nove rastline, rastlinske vrste in mi moramo sedaj zagotoviti, da te investicije tudi nekaj prinesejo. pomemben je seveda dohodek in producenti ne bodo pač upoštevali navodil, če dohodek ne bo ustrezen. Hvala, kolegica Aguilar. Ja, zadovoljna sem, ker niste pocenili te potrebe potem da je treba proizvajati hrano zato, da bi nahranili vse, ampak da moramo tu upoštevati gospodarske, okoljske in socialne vidike, zlasti na področju zdržnosti. Torej imamo lahko različne kmetijske modele Evropske unije in mislim, da je napačno to, da bi se zrotočali le na ekološke vidike in da bi zanemarili nekatere bolj trajnostne ukrepe, ki jih lahko imamo. Evropska unija mora zmanjšati birokracijo biotehnologijo in druge načine bolj učinkovitih delovanja moramo dati v spredje. Ne smemo pozabiti na to, kar počnejo kmetje, zato da bi delovali bolje, da je hrana dobra za okolje. In potem me zanima, ko gre za kmetijske inovacije. Gre Evropska unija nasprotno smer v nekaterih državah ali nas to res omejuje, ko gre za soočanje z izzivi, ki jih vidimo sedaj. Dank, kolege, ja. Hvala lepa, kolega Jar, hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa za to študijo. Zapisal sem si četrto varianto, trajnost za vse, to je raj, ki je naš cilj. Eh, dobro zveni in to mora biti naš cilj. Eh, sedaj najprej vprašanje, kje smo mi z evropsko kmetijsko politiko? Eh, bojim se, da. Eh, tendiramo k tretji eh, varianti. Opisali ste dobro slabosti eh, te variante. Se strinjate z mano, da smo pri trojki bolj? Potem pa naslednje vprašanje. Ali naj Evropska unija še vedno izvaža kmetijske proizvode ali ne? In naslednje vprašanje, inovacije, to eh, zveni dobro. To vprašanje je zastavila tudi gospa eh, McGuinness. Eh, Eh, luč je izginila, eh, torej fotovoltaika za vse. Torej, eh, prijaznost za inovacije. Ali smo v Evropski uniji prijazni do inovacij? In potem ste tudi rekli, 30 odstotkov kmetijske proizvodnje zavržemo. Ali ni kriva naša zakonodaja, da toliko primarne proizvodnje ne pride do potrošnikov? Eh, hvala lepa. Očitno vadimo scenarij štiri. Eh, kolega Rope. Eh, hvala lepa, gospod predsednik. Vsekakor je zelo zanimivo poslušati vaša razmišljanja in se spraševati, kako bo zgledalo čez 30 let. Tudi v prihodnje bo življenje na Zemlji. In dobro je, da si upamo tako dolgo perspektivo. Mi se moramo vprašati, kakšno kmetijstvo hočemo. Vemo, kako kmetijstvo zgleda danes. Eh, današnje kmetijstvo že eh, povzroča določene probleme. Žal pa je tudi tako. Kakšno kmetijstvo naj bi ustvarili in kako hitro lahko uresničimo stvari. O tem je treba razmišljati. Danes ste rekli tudi naslednje. Omenili ste eh, pomoči za kmetijstvo, omenili ste tudi vprašanje, ali ne bi spet imeli eh, vezane pomoči, bolj kot danes. Eh, mislim, da bi to morali bolj razložiti, ali naj to velja za vsa področja, ali naj bi posod bile take pomoči, ali Eh, pa naj bi ravnali tako kot danes, da ukrepamo tam, kjer so pomankljivosti. Če si ogledamo današnje kmetijstvo, vidimo. Da, če kmetijstvo strukturiramo tako, da povečamo uh, proizvodnjo, da morda ne bomo potrebovali toliko pomoči. Ali boste to tako uresničevali? Hvala lepa, gospod predsednik. Mislila sem, da je druga študija zelo zanimiva. Naj pravzaprav predstavim nekaj vprašanj, ki so se mi porodila pri branju. Eh, govorili ste o tem, da je treba povečati produktivnost in pomagati pri tehnoloških inovacijah. Hkrati pa govorite po, o povečanju eh, raznolikosti eh, sort in o prehodu na bio, biološko kmetovanje. Ali ni tu neko nasprotje, neka kontradikcija? Kako lahko pravzaprav eh, rešite to enačbo? Kmetijstvo temelji na raznolikosti. E, to je dejstvo. Vendar proizvodnja v veliki meri e, je odvisna od homogenih sort, homogene proizvodnje. Ali je mogoče združiti vse te? Hvala lepa, kolega Amaru. E, hvala lepa. tudi jaz mislim, eh, da mi je ljubša opcija štiri, scenarij štiri. Vendar tu so morda določene neskladnosti, težave. Dobro je, da imamo to razpravo, da se pripravimo bolje za prihodnost. Pa vendar, ali se bomo gibali eh, v smeri kmetijstva za prihodnost, ki bo proizvajalo več, hkrati pa ohranjal eh, kakovost ali pa bo trg odločal, ne samo eh, evropski, temveč tudi globalni. Če bi eh, pred očmi imeli samo trg, bi lahko obsodili eh, na smrt mnoge kmetijske prakse v Evropi. Če želimo bolj produktivno kmetijstvo, bolj inovativno, konkurenčno in mislim, da mora to biti naš cilj, potem ne bi smeli pozabiti na manj konkurenčno, vendar enako pomembno kmetijstvo, ki skrbi za to, da ljudje ostajajo na podeželju. Hvala lepa torej delajo na popravilu luči. Še deset minut bo trajalo verjetno, ampak kolikor toliko se vidimo, kolega Hojsling. Ja, geredet, schon gehen die Lichter aus hier. Ich finde, äh, einige Fragen. Nekaj vprašanj niti niste zastavili v tem poročilu. Nekateri so rekli, da moramo okrepiti. Äh, Eh, malo kmetijstvo eh, in vi ste govorili samo o tehnoloških rešitvah. Eh, to slišimo dosti krat v zadnjih letih. Vendar precizijsko kmetovanje bo morda zmanjšalo samo stroške za kmete. Dejstvo je, da gre pri nas 65 odstotkov uh, uh, žitaric za rejo živali, torej to ni trajnostno in tudi potem ne pomaga, če rečete uh, uh, več uh, žitaric. Niste govorili tudi uh, o ekoloških posledicah 85 50 odstotkov ptic na poljih je izginilo, 75 eh, odstotkov eh, žuželk. Eh, torej, mi potrebujemo drugačno kmetijstvo, potem pa voda. Ali ne bi morali bistveno bolj investirati v ekološke raziskave in dati v ospredje take kmetijske modele? pri kolegu Heuslingu se luči tudi niso prežgale, kolega Dorfman. Ja, hvala lepa, meni se je to zdelo zanimivo, hvala za predstavitev. Manjkalo mi je stališče eh, potrošnika, eh, kajti kmetijstvo in delovanje kmetijstva je odvisno od kupcev. In če si ogledam masovne kupce, Potem vidim, da je kupec za model 2 danes. Mi veliko zahtevamo od kmetov, so pod velikim cenovnim pritiskom, eh, tudi zaradi potrošnikov, ki se vedejo po modelu 2. Zanima me, ali ste to primerjali z našo SKP, v kateri scenarij sodi naša SKP eh, prehrambena varnost eh, in varna živila, eh, se omenijo samo enkrat med prioritetami in to pravzaprav tudi dosti pove. Hvala lepa, kolega Kristensen. Hvala lepa za dobro predstavitev različnih tem. Slišali smo, da 30 odstotkov naših živil zavržemo, da jih ne pojemo in to je tudi velikanski problem, ki se ga moramo skupaj lotiti. Potrebujemo reforme, zato da bi to spremenili v naslednjih letih. Ja, tehnologijo potrebujemo, zato da bomo kos izzivom, pred katerimi smo. E, mi potrebujemo trajnostno proizvodnjo, vendar hkrati pa moramo povišati produktivnost. E, mi eh, raziskujemo naprimer tudi nove rastlinske vrste. E, to lahko izkoristimo in to lahko koristi kmetu in potrošniku. Sedaj pa kolega Bogovič. <clears throat> Hvala. E, glede scenarijev ne bom veliko, mislim, da bo kar neka kombinacija vseh štirih in e, tudi različnih kontinentov, bodo šli po različni poti. Sam pa želim e, se dotakniti tega področja, kjer ste opisali vpliv digitalizacije na kmetijsko politiko in pa tudi na prehransko verigo. Eh, za razliko od vas ocenjujem, da ne bo tako, kot ste zapisali, da bodo samo na področju sledljivosti tehnologije, kot so veliki podatki, umetna inteligenca, robotizacija igrali pomembno vlogo, ampak da bosta tudi, tudi tehnologije, kot je blockchain, kot so sateliti, eh, kot je na drugi strani tudi pomembna širokopasovna povezava, celotna ICT tehnologija, da bo močno vplivala, predvsem v tem kontekstu, če želimo ohraniti podeželje živo. Kajti kmetijstvo je en del podeželja, na katerem se predeluje hrana, to ste se osredotočili, po katerem scenariju bomo eh, predelovali hrano, po drugi strani pa opozarjate, da bo 70% ljudi živelo v velikih mestih. Kolikor ne bo digitalizacija prišla na podeželje, bo tudi kmetov vedno manj na podeželju, vsi ostali bodo pa zapustili podeželje. Zato mislim, da, se, da je v tem delu podcenjen ta del in če želimo rešiti del problemov in ohraniti tudi male kmetije, poseljenost podeželja eh, je pripeljati delitveno ekonomijo, eh, zadružništvo na podeželje, bomo morali podeželje zdigitalizirati in bo tudi potem mogoče kakšen človek manj v mestih in več na podeželju. Dank, kolegi De Castro. Eh, hvala, kolega De Castro. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa poročevalcem. Eh, poročili sta bili zelo zanimivi. Najprej vprašanje. Eh, kmetje so seveda tudi del problema, če govorimo o podnebnih spremembah. Morda pa to ni dovolj pokazano. Eh, morda pa so lahko tudi del rešitve. Mi moramo razmišljati o okoljskih politikah. Eh, vendar vse to ne gre brez kmetov in mislimo, da je treba storiti še več in zaradi tega nas tudi skrbi eh, zaradi te renacionalizacije pri reformnih predlogih. Sedaj pa moje vprašanje. Predlog, o katerem tu razpravljamo, ali se ta nanaša na tretji ali eh, četrti scenarij? To je morda provokativno vprašanje četrti scenarij, da prepustimo državam članicam izbiro, eh, potem eh, bojim se, da se bolj nagibamo k tretjemu scenariju in sedaj imamo spet luč. Hvala, kolega Buda. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Apreciez și acest studiu ca fiind un... Eh, hvala lepa, gospod predsednik. Pozdravljam to študijo, ki je zelo pomembno, ki nam omogoča prilagoditi naše srednje in dolgoročne politike. Imam pa problem s tratanjem eh, hrane. Nikjer se v teh štirih scenarijih ne govori o uh, uh, za, metanju uh, hrane v smeti. Treba je zmanjšati odstotek zavržene hrane. Uh, treba je torej razviti kratke uh, verige. Na ta način se eh, zmanjša tudi tratanje hrane in s tem se tudi zmanjšujejo eh, emisije toplogrednih plinov. Te kratke verige nam pomagajo tudi zaščititi okolje. Strinjam se s kolegom Kastrom. Uh, kmetovalci morajo dobiti plačilo za trud pri ohranjanju okolja. Treba je intenzivirati tudi naše politike za preprečevanje eh, debelosti. Eh, treba je bolj okrepiti biološko prehranjevanje, na ta način bodo ljudje eh, bolj zdravi, hkrati pa bodo tudi eh, uporabljali manj eh, eh, zdravil. Kako je torej z metanjem hrane v smeti? Ali ste to upoštevali? Kolega Guerrero, gospod predsednik, najprej. me zanima, kako je s podatki, na katerih temelji študija. Potem imamo organe, ki so spremljanje podnebnih sprememb, ki eh, bolj alarmirajo pred prihodnostjo ali vi niste zaskrbljeni eh, s pričo dokumentov, ki jih tudi upoštevate. mi tratimo zelo veliko hrane. To bi morala biti naša prioriteta. Če eh, želimo vedno večjo porabo, produktivnost na hektar, se ne osredotočamo na najpomembnejše pri živilskem sektorju in spodbujamo samo eh, indirektne odpadke. Eh, na primer, eh, propada mleko, pomislite na tisoče litrov vode, ki jih moramo porabiti za proizvodnjo litra mleka ali pa kilograma mesa. To je očitno problem proizvodnje eh, živil na Zahodu. Hvala, kolegica Tolerin. So, uh, merci, président, et merci. Eh, hvala lepa, gospod predsednik, in hvala lepa tudi za to zelo zanimivo študijo s pričo izzivov, kot so podnebje in rast prebivalstva. Je tu več izzivov. To prebivalstvo bo nekje živelo. Kaj ste predvideli za to, da ne pride do izgube? Eh, kmetijskih tal eh, zaradi stanovanske gradnje. Eh, leto 2050 je daleč in eh, v, s pomočjo socialnih mrež ljudje postajajo tudi neke vrste novinarji in podobno in ne razumejo več kmetov, ali ne bi imeli spet neko obnovljeno upravljanje, ali ne bi spet za mizo spravili potrošnike, kmete in druge, zato da eh, se bodo vzajemno razumeli in da bomo razpravljali o tem. Tretjič, inovacije. Kje smo, kam gremo? Mi govorimo o euh, au, euh, na primer, euh, koristnih eh, žuželjkah. Eh, glede tega se vsi strinjamo. Kako pa je z novimi tehnikami genetskega spreminjanja in uporabe letega? Hvala lepa, kosega Rujsen, hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa tudi za to zelo zanimivo predstavitev. Še nekaj za, v zvezi s temo tratenja živil. V predstavitvi smo slišali, da se odvrže eh, tretjina pridelane hrane, prestane na smeteh. Kaj točno se zgodi? kajti ena tretjina to je zelo veliko. Seveda, če si ogledamo kmetijstvo, imamo celo vrsto stranskih proizvodov, ki jih poskušajo na ta ali oni način predelati. E, in če to še vključimo v tratanje, potem je ta številka zelo velika. Kaj pomeni torej to tratanje, to zavrženje hrane konkretno? Prosim, definirajte naslednje. Kje je največja izgiba, izguba v Eh, verigi, ali pri potrošniku, pri predelavi, kje v agroživilski verigi, kje bi lahko dosegli največ, ker pač je tam največ tratanja. Hvala. Hvala lepa, kolega Deser. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod Hojslink je govoril o tem, da izginjajo določeni insekti, žuželke, del biotske raznovrstnosti. Izginjajo, izginjajo tudi kmetovalci. Mi kot celina imamo neke kmetijske ambicije, vendar demografski kazalci pri kmetih so katastrofalni. Predstavili ste štiri scenarije ali je mogoče doseči cilje, če še naprej izgubljamo toliko kmetovalcev. Potem, da bi dosegli naše cilje in ekološke, okoljske cilje, je treba zagotoviti tudi eh, dohodek pri kmetijski proizvodnji. Danes eh, žal SKP ne uspeva treba je torej zagotoviti stabilnost eh, kmetijske proizvodnje in v ta namen se mora spremeniti tudi SKP eh, za prihodnost. Hvala lepa, kolega Le Breton. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa za to študijo. Imam štiri vprašanja. Prvič, govorite, povečanje prihodka na prebivalca do leta 2050 eh, in sicer to velja na svetovni lesnici, vendar situacije so zelo razlike. Na podlagi česa to pravite? Drugič, eh, ste za četrti eh, scenarij. Kaj je za svobodno menjavo, svetovno menjavo? Torej, tretji scenarij. Eh, scenariji ste uh, ironično uh, imenovali zmagovalci na lokalni ravni, uh, vendar uh, kaj je pravzaprav suverenostjo na področju živil? To je zelo pomembno in tega ne omenjajo. Uh, Eh, govorite, eh, eh, scenirate tudi mednarodne forume o podnebnih spremembah. Zakaj spravljate tudi vasalno opa, opozicijo, trajnost in lokalno raven? Kaj, kako je z družinskimi kmetijami tudi v vašem sanjskem scenariju štiri? Kolega, kolegica uh, Mortler. Torej, odločilno vprašanje je, kako z manj verov prehraniti trajnostno več ljudi. Vprašanje je, ali je trajnostjo, če eh, eh, obsojamo fitofarmacevtska sredstva in hkrati eh, imamo slabe letine. Kakšno vlogo bodo igrali multinacionalni eh, koncerni? Kdo bo eh, nosilec kmetijstva prihodnosti. To vprašanje je zelo pomembno in na to nismo našli odgovora. In tretjič, vloga potrošnika v primerjavi s kmetom. Mislim, da smo sedaj v eh, slabem položaju. Mi potrebujemo ravnovesje. Eh, in sicer ravnovesje pri obnašanju glede prehranje, eh, odpadkov in tako naprej. Eh, večina završenih živil prihaja iz gospodinstv in zaradi tega se moramo s temo verov in življenske ekonomije pogovarjati. Hvala, kolega Kokales. Hvala lepa, gospod predsednik. zastavljamo velika vprašanja, o katerih vi verjetno ne morete odločati. Mislim, da so prvi trije scenariji eh, pekovna eh, zemlji, četrti sanski trurej, treba bo najti nek peti scenarij, ki bo kombinacija. Uh, Ali vi menite, da je to poročilo najbolj aktualno, na katero se moramo opreti? Govorimo veliko o hrani, o kmetih, ne pa o uh, ribičih, kako je z uh, oceanskimi beljakovinami, kako se te upoštevajo. Hvala lepa in sedaj kolega David kot zadnji.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 pa, sedaj pa naša samozadostnost 38 odstotna. E, veliko je živinoreje, e, manj kmetov, e, vasi so prazne, je to dobro. Verige nadzorujejo mednarodna podjetja, ki pritiskajo na ceno, imamo torej nizke prihodke in nizko kakovost. Ali je to res? Imamo štirikrat manj podpor kot Belgija in nizozemska in temu rečemo skupna kmetijska politika. Ali je to res prava pot? O tem moramo razmisliti. Hvala lepa. Zaključili smo ta krok vprašanj. Seveda pa z veseljem predajam besedo tudi komisiji. Gospod Hanjotis je z nami. Upam, da sem pravilno izgovoril. Izvolite, prosim, da bo vaša izjava kratka. Hvala lepa, predsednik. Hvala tudi za priložnost, da se lahko glasim v okviru te zelo zanimive razprave. Mnogi ste verjetno opazili, da se bo tudi uh, konferenca mladih kmetov osredotočila na trajnostnost kmetovanja od pridelave do uh, zaužitja. Naj se osredotočim zdaj na glavne točke. Pustimo ob strani scenarije. Scenariji so pa scenariji. Uh, razmišljamo pač o tem, kaj se lahko zgodi. Naj pa se zdaj osredotočimo na to, kar se dejansko dogaja. Vse bolj se dogaja, da se agroživilski sektor prilagaja popraševanju. Gonila popraševanja pa so zelo različna. Spreminja eh, se vzorec, spreminjajo se preference, zlasti je to zanimivo v razvijajočem svetu. In potem imamo tu različne vrste proizvodnje, ki se zahtevajo lahko imamo po eni strani povpraševanje po več mesa ali pa po manj mesa. No, v večini uh, sveta so cene še vedno pomembne in tega se je treba zavedati. Gre torej še za en element, ki vpliva na uh, vzorce popraševanja. Gre, tukaj gre za, to, za ta razkorak med razvitim in nerazvitim svetom. Ponekog po, po svetu se zmanjšuje uh, potrošnja goveda recimo v zadnjih 15 letih v tistem delu sveta, ki se pa zdaj bolj razvija, pa povpraševanje po govedini narašča. To so zelo pomembni podatki. Potem pa je tukaj kar nekaj pomembnih razvoj dogodkov v prehranski verigi. Pomembno vlogo imajo prodajalci na drobno, Eh, tukaj so pobude v smislu trajnostne hrane in vse to vpliva potem tudi na vprašanje, ali bomo na koncu potrebovali več hrane. Jasen odgovor je, da potrebovali bomo več hrane eh, že zgolj zaradi dejstva, ker bo število prebivalcev na svetu tako poraslo. Seveda bo tudi dohodek na prebivalca višji. No, zdaj pa še gonila uh, ponudbe. Tukaj imamo kontradiktorne sile, ki imajo pomembno vlogo. Uh, Najbrž so tukaj sile, ki vplivajo na stroške proizvodnje. Tukaj bi omenil podnebne spremembe. Soočamo se z velikimi izzivi v vseh delih sveta. Gre za spremembe pri vzorcih eh, potrošnje, pri potrošnikih, na katere so kmetovalci navajeni. Potem pa so tukaj še spremembe pri proizvodnji povezane s standardi, bodi si da gre za eh, varno hrano ali pa za druge tipe standardov. Veliko je tudi pritiskov na vhodne stroške, gre za the... energijo, gre za uh, tudi krmo v končni fazi. No, po drugi strani pa je tukaj še nekaj pomembnih faktorjev, ki nam eh, pomagajo zmanjševati proizvodne stroške. Lahko jih uh, povzamemo. Eh, z izrazom kmetovanje 4.0. Tukaj eh, moramo omeniti tudi digitalno gospodarstvo. Tega se bom eh, dotaknil na koncu. No, na kratko naj povem, da je interakcija med ponudbo in popraševanjem taka, da se ne dogaja samo na regionalni ravni, temveč tudi na globalni. Veliko je negotovosti, ne samo zaradi volatilnosti, na to so kmeti že navajeni. Predvsem je tukaj pomembna raven ceni. Kakšna bo ta raven cen, na kaj se bodo morali odzvati kmeti. No, potem pa še uh, zadnja točka, kmetovanje 4.0. Vsakeč se nekoliko bojimo tega koncepta. Res je, da je eh, v preteklosti prišlo do eh, velike preobrazbe v kmetijskem sektorju. Ta preobrazba ni bila poimenovana 3.0 ampak neke vrste revolucija. Eh, povečala se je produktivnost, prišlo je, eh, treba poštevati socialne težave oziroma hrana mora biti dostopna. Kaj pa pomeni kmetovanje 4.0? To se že dogaja v praksi. Generira se potencial, da se hkrati poveča ekonomsko učinkovitost z višjo produktivnostjo in hkrati tudi okoljsko učinkovitost, kajti imamo bolj uh, ciljen pristop pri uloških. Seveda pa je treba tukaj omeniti še socialne vidike, demografske vidike, eh, znanje, vrzeli v znanju. Vsega tega se je treba zavedati. Hkrati pa se je treba zavedati tudi priložnosti, ki nastanejo. Uh, Te tehnologije so neutralne, niso pa neutralne glede sodelovanja pri kmetih. Seveda pa je tukaj pomemben tudi prenos znanja. No pa še zadnja stvar, s tem bom končal. Veliko tega, kar bomo počeli, je odvisnega od številk, ki jih poznamo že sami. Recimo številke v zvezi z zavrženo uh, hrano ali pa sekvestracijo uh, oglika. To so zelo pomembne točke zelo jasni moramo biti glede tega, kakšno je naše izhodišče. In seveda sem pa tudi pripričan, da bomo imeli možnost se pogovarjati o teh vprašanjih tudi še v prihodnje. Hvala lepa, komisija, za vaš prispevek. Gospa Peske, zdaj pa eh, ste vi na vrsti 25 vprašanj v manj kot desetih minutah, to bo kar naloga. Dotaknili ste se različnih področjih, spoštovani kolegi. Gospa Peske, besede, besede vaša. Ja, to je misija nemogoče. Moj prvi komentar je naslednji. Dejstvo je, da dobivamo toliko komentarjev in toliko vprašanj. In to jasno kaže, kakšno je stanje. Študija uh, ima različne scenarije, nekateri so dokaj ekstremni in zato je to tudi sprožilo uh, toliko razmišljanja pri vas. No, izhodišče pa je tudi to, da smo mi izbrali štiri scenarije, ki so uh, si zelo nasprotni, ki so zelo ekstremni. Naša pot v prihodnje bi seveda lahko bila nekje vmes, ampak naš pristop je bil namenoma tak. Eh, namenoma smo se želeli osredotočiti na ekstremne primere. In zdi se, da smo tudi dosegli uh, to, da ste razmišljali o teh možnostih. Nekateri vaši komentarji so bili bolj povezani s političnimi odločitvami oziroma odločitvami v zvezi s politiko. Na to mi pač ne moremo odgovoriti. Mi smo uh, Eh, neodvisni svetovalec. Skušala bom po skupinah porazdeliti tematike, ki ste, katerih ste se dotaknili. Zapisala sem si eh, vaša vprašanja in ne bom pozabila odgovoriti na nobenega, nobeno od vprašanj. No, eno eh, oziroma več komentarjev se je nanašalo na završke hrane. Očitno je to v spredju menite, da se tega nismo dovolj dotaknili. Na voljo smo imeli 20 minut, največ 10, 12 slajdov, nismo mogli uh, omeniti vsega. Krožno gospodarstvo je omenjeno predvsem v scenariju štiri, ne pa izključno tam. Popolnoma se strinjamo, da so završki hrane zelo pomemben element. Številke so visoke na tem področju in že če bomo ustrezno obravnavali ta element, bomo znatno izboljšali položaj. Uh, potem vprašanje, kje prihaja do največ eh, završkov hrane. Jaz bi rekla, da prihaja do teh završkov vzdolž celotne vrednostne verige. Izgubo hrane oziroma završke eh, ne obravnavamo tako, kot da je to tisto, kar um, gre. Uh, v završke na tej poti od kmeta. Tukaj moramo upoštevati, da nekaj uh, hrane postane zavržne tudi med prevozom, potem uh, tukaj je hrana zavržena v samih supermarketih, ker je presežen datum uporabe. Ta hrana se torej vrže stran, gre za slabo načrtovanje znotraj maloprodajnih verik. Nekaj hrane se tudi uniči zato, da se ohrani cena uh, proizvodov pod nadzorom. V primeru, da je ponudba na trgu prevelika, v tem primeru se cena namreč zniža. In to so razlogi, zakaj prihaja do izgube in završkov hrane. Tukaj vsekakor imamo kar nekaj prostora za izboljšanje in to je eno od ključnih elementov, ki je omenjen tudi v poročilu. Se prevečujem, da tega v slajdih eh, nismo izpostavili. Skušali smo biti čim bolj kratki in jedrnati. Želite, da se dotaknem še vprašanja inovacij, preden se premaknemo še na druga vprašanja? Ja, hvala lepa, Monika. Veliko vprašanj je bilo povezanih z inovacijami in pa vrstami inovacij, ki jih je treba razviti v Evropski uniji. Res je, da si že desetletje ali pa dve predvsej eh, prizadevamo, da bi se odmaknili od konvencionalnega kmetovanja, vključili tudi druge vrste kmetovanja, recimo uh, eh, bio kmetovanje. To so vsekakor izzivi. Vseh akterjev v te dobavni verigi se pričakuje, da se prilagajajo. Tudi potrošniki naj bi se prilagajali, ampak eh, kot opažamo, je napredek zelo počasen. To vsekakor lahko rečemo. In to nas potem pripelje do ključnega vprašanja, ki je povezano z inovacijami. Tukaj lahko gre za tehnično, pa tudi za socialno plat. Kaj smo torej upozabi, eh, upo, opazili zlasti v zadnjih letih? potrošniki dan danes spremljajo vse te inovacije. V preteklosti ni bilo tako. V preteklosti so bili raziskovalci tisti, ki so poskrbeli za inovacije, potem so kmetje oziroma akterji v dobavni verigi te inovacije uporabili, potrošniki pa niso bili aktivni, niso imeli besede v, pri nastajanju teh inovacij. Zdaj pa je drugače. Začeli smo se že Eh, pogovarjati o gensko spremenjenih organizmih, zdaj se pogovarjamo o pesticidih in pa tudi o drugih kemičnih proizvodih. Kaj je torej ključno za to, da bodo inovacije sprejete? Sprejeti jih morajo namreč vsi akteri v dobavni, vediki, eh, eh, v dobavni verigi. Zlasti potrošniki so tukaj pomembni. Treba jim je ustrezno pristopiti treba jim je jasno razložiti, zakaj je prišlo do določene inovacije in zakaj se ta inovacija izvaja. Ne moremo biti pripričani oziroma ne moremo reči, da potrošniki, državljani dejansko v podrobnosti razumejo, zakaj gre, kajti gre za različna področja. Zato je zelo pomembno, da so sporočila zelo jasna in da dosežejo potrošnike. Oni so tudi tisti, ki se odločajo in odločiti se morajo na podlagi jasnih sporočil in informacij. In to je izredno pomembno v tej fazi razširjanja podatkov o inovacijah. Potem je tukaj še pomembno vprašanje pozicije kmeta v sami dobavni verigi. Dostikrat imamo občutek, da se kmetov v celotni dobavni verigi ne upošteva dovolj. Eh, v bistvu so trenutno bolj v ospredju potrošniki. No, dovolite mi, da na hitro odgovorim na nekatera specifična vprašanja. Eno vprašanje se je nanašalo na vire za povečanje dohodka. Kje smo dobili te vire? To so statistične podatke organizacije FAO. Lahko preverite. Dejansko je tako, da bo vse manj, manjši dohodek v tistih regijah, kjer je trenutno uh, dohodek na prebivalce višji. Obratno pa bo. Eh, pri državah v razvoju. No, zaradi konsistentnosti smo uporabili enak vir, tako na področju BDP-ja, kot na področju proizvodnje. No, ampak, če si preberete študijo podrobno, boste videli, da je notri še več podatkov o tem. Potem še uh, vezana podpora v okviru skupne kmetijske politike. Osredotočili se bomo na specifične proizvode. To je omenjeno tudi v študiji. Želeli bi podpreti specifične proizvode, ki to podporo zares. res potrebujejo v Evropski uniji. Potem še ena točka, ki je bila izpostavljena v različnih vprašanjih, ki ste jih postavili. Šlo je za majhne kmete in za zapuščene kmetij. Tega smo se v študiji tudi lotili. To je pomembno vprašanje. Na kmetijah se prebivalstvo stara, mlajše generacije pa se raje odločajo za um, druge načine preživetja in to je postalo izredno problematično. 70 odstotkov naj bi bilo v, do leta 2050 v urbanih regijah in to je zelo, zelo pomembno vprašanje. Ko govorimo o možnostih politike, tukaj ne gre samo za scenarij številka 4, gre za mnoge druge scenarije. Dejstvo je, da eh, v skladu z nobenim scenarijem ne bomo mogli nahraniti celotnega sveta, če ne bomo proizvali dovolj, dovolj hrane. Zato pa potrebujemo ljudi, potrebujemo ukrepe, da spodbudimo mlade, da ne zapuščajo kmetij. Potem pa je tukaj še vprašanje infrastrukture, digitalni razkorak, govorimo o 5G. Eh, ne govorimo pa dovolj o digitalnim razkolom med urbanimi in podeželskimi področji kar nekaj regij v Evropi je takih, ki niso ustrezno pokrite. Ekonomski subjekti ne morejo zagotoviti ustreznega pokritja in to vsekakor je politično vprašanje. Zaradi tega, ker ni pokritosti torej, ljudje zapuščajo podeželska območja. Mi lahko govorimo o digitalizaciji, o delitvenem gospodarstvu, o inovacijah. Ampak dejstvo je, če niste del digitalnega sveta, ste izključeni. Tako da želimo v množnost, možnostih politike vključiti mlade, želimo se dotakniti demografskih vprašanj, staranja in tudi pokritja. Ne glede na to, eh, za kateri scenarij se bomo na koncu odločili. No, potem še eh, biološka pridelava. Rekli ste, da se na to ne osredotočamo dovolj. Mi v študiji govorimo tudi o, o organski pridelavi, biološki pridelavi. Obstaja zelo močan trend, ki vsekakor gre v smer, da bi ustrezno obravnavali tudi podnebna vprašanja. Podnebne spremembe so pomemben uh, del kar, kaj pa je slabost eh, biološkega kmetovanja danes? Gre za delno neskladnost eh, teh eh, bioproizvodov v smislu cene, ko gre za tisti del prebivalstva, ki ima težave pri dostopu do hrane. Govorimo o tem, da bi prehranili cel svet, ne govorimo nujno eh, o, o ljudeh v drugih regijah sveta. Ne, mi govorimo o ljudeh v Evropi, ki imajo težave z dostopom do visokokakovostne zdrave hrane. Potem pridemo do vprašanja pretirane debelosti. Biološki proizvodi so izredno pomembni, ampak če želimo doseči cilj, da prehranimo svet, potem ta biopredelava verjetno ne bo zadoščala in tudi um, kmetovanje v majhnem obsegu ne zadošča. Zato potrebujemo tehnologijo in inovacije v širšem smislu po celem svetu. Na ta način bi lahko celotno sliko spremenili in bi tudi uh, biopridelava prišla bolj v spredje, torej tista pridelava v manjšem obsegu. Omenili smo Eh, multinacionalke kot neke vrste izziv oziroma nevarnost, lahko pride do kanibalizacije sveta. To je potencijalna možnost. Žal mi je, da, sem se, nisem, da se nisem mogla dotakniti vprašanja še v, večje, v, večjo, v večji podrobnosti. Hvala lepa, da ste na koncu v desetih minutah kolikor toliko odgovorili na naše vprašanja. Želimo pa se držati naše časovnice, zato moramo razpravo končati. Hvala lepa za predstavitev študije. Mislim, da nam bo v pomoč v prihodnih mesecih, ko bomo govorili o reformi skupne kmetijske politike. Tako, zdaj pa prekinjam tole javno zasedanje do pol treh, o pol treh se spet sestanemo. No, še prej pa predajam besedo kolegici, ki se je priglasila k besedi. Gospa Megines, ja, podrazno sem želela uh, omeniti naslednje. Kolegi eh, so verjetno prebrali članek v eh, New York Timesu v zvezi s plačili uh, okvira SKP. Mislim, da se moramo pogovoriti tudi o tem, kajti to nam ni v pomoč, uh, ko uh, stopimo v bran uh, izdatkom za SKP, kadar izdajajo take članke. O tem se moramo pogovoriti. Ja, hvala lepa za. To, da ste omenili to tematiko. ja. Treba je prebrati ta članek. Nadaljujemo torej ob pol treh. Čez pet minut pa nadaljujemo z zasedanjem koordinatorjev. To pa ni javno zasedanje, kot ponavadi je tako. thank you